spoštovana gospa predsednica maršallovih otokov spoštovani predsednik evropske komisije ministrica dalli spoštovane kolegice in kolegi pariški sporazum predstavlja zgodovinski dosežek mednarodne skupnosti gre za prvo zavezo kdajkoli na globalni ravni